Začeli bomo z našim delom. Po prekinitvi seje bomo nadaljevali. Prosim, zasedite svoje mesta.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 mam ogłoszenie do państwa pod oświadczeniem pisemnym numer dwa... Imamo pisno deklaracijo 26 skozi 2011, ki jo je predložila Dečjana Octavio Sarbu skupaj z Elizabet Jegle, Raulom Romevo Jeruedo, Adino Jano Varjan in Janošem Vojčekovskim. glede upravljanja populacije psov v Evropski uniji. To deklaracijo je podpisala večina poslancev Evropskega parlamenta v skladu s pravilom 1.2.3 poslovnika. Jo bomo posredovali naslovnikom, besedilo pa bo objavljeno po današnji seji. Imena podpisnikov bodo zapisana v zapisniku te seje in prosim gospod Sarbo, da prevzame besedo, je ena od avtoric eh, pisne deklaracije. Mulțumesc colegilor Adina Vălean, Elizabeth Jäger, Raul Romeva și domnului Voicecov. Ale... Celor care au Zahvaljujem se vsem, uh, ki ste sodelovali in vsem, ki ste podpisali to deklaracijo. Gre za problem uh, psov brez lastnika in s to deklaracijo bi ta problem lahko rešili. Hvala. E, dziękuję koleżance. Przechodzimy do głosu. Hvala lepa. Nadaljujemo z glasovanjem. Prva točka na seznamu za glasovanje je sporazum.